Prosim, upoštevajte to eh, tako, da lahko vsi sodelujemo tako, kot je bilo to prej. Hvala. Najlepše hvala za to pripombo. Prepričan sem, da bo o tem še potekala razprava in ustrezno s to razpravo bomo tudi sprijeli odločitve. prva točka dnevnega reda. Izjava predsednika o e, priznanju romskega genocida ali genocida Romov v drugi svetovni vojni. Člani in članice parlamenta, spoštovani gostje, dame in gospodje. Romi so trenutno največja etnična manjšina v Evropski uniji. Ravno tako so tudi najbolj zatirana manjšina in tudi najdlje časa. Se jih zatira med drugo svetovno vojno, so jih eh, preganjali na osnovi rasne pripadnosti, tako kot jude. In na deset tisoče je, jih je bilo ubitih. To so državljani Evrope že več generacij. 66. Um, ehm, Obletnica osvoboditve Auschwitza je bila 27. januarja leta 2011 in ne smemo pozabiti, da so bili Romi tretja največja skupina žrtev v Auschwitzu. Le nekatere države članice so uh, priznale uh, pobijanje Romov kot genocid. Prišel je čas, da priznamo dejstvo, da so Romi preživeli travmo genocida. Izobraževanje je bolj, najboljši način boja proti diskriminaciji. Evropski parlament je glas Evropske unije v boju za človekove pravice. Danes se spomnimo naših romskih bratov in sestr. Želim, da se vsi spomnimo njihovega trpljenja in s tem pomagamo k boljšemu razumevanju stanja. Na to temo bomo imeli zelo kratko razpravo. Prosim, kolegice in kolegi, ne zapustite dvorane slišali bomo le svet, ki je kot uh, veste, uh, za katerega je pod mačarskim predsedstvom um, ena od prioritet integracija Romov. Potem bomo slišali predstavnika komisije in kratke izjave v imenu političnih skupin. Gospod, izvolite. Najlepše hvala, gospod eh, predsednik, eh, gospod komisar, eh, dame in gospodje, spoštovane članice in člani parlamenta. Prosim, dovolite mi, da omenim Frederico Kolompar, ki je rekla, ko smo zapustili 2. avgusta 1945. Auschwitz smo, pokli, smo iskali svojega očeta. Nismo vedeli, kje so te ljudje končali. Vzela sem iz dimnika kos, eh, ki me je spominjal na očeta. Danes eh, slišimo o e, nevarnosti zastrupitve. E, takrat me to ni nič eh, brigalo. Moj e, sin ni poznal mojega očeta. Mađarsko predsedstvo e, želi povsem e, podpreti to zelo plemenito pobudo, da se spomnimo eh, in oddamo priznanje žrtvam eh, romskega holokausta. Zakaj? Ali se ne bi morali ozirati v prihodnost? Eh, George Santayana, ameriški predsedni zgodovinar, je rekel, če se ne spomnite zgodovine, ste obsojeni, da jo ponavljate. Med drugo svetovno vojno in po njej ko je še Eh, ko so še živeli ljudje v njeni senci, eh, je bil hud eh, čas. Pozabljali smo, da je 220 tisoč Romov bilo ubitih. Mačarski in drugi nacionalnosti vejo, koliko ljudi, eh, koliko mož, žena in otrok je bilo ubitih. Če bi preživeli, bi to danes vsi bili evropski državljani. Eh, vemo, kaj se je zgodilo v Auschwitzu, Birkenau, eh, v taborišču smrti, kako so tam uh, obravnavali Rome, tako kot je rekel eden od uh, preživeli holokausta v, uh, na mačarskem, je rekel, uh, ni bilo mogoče uh, raztrgati romskih. Uh, družin in od 35 tisoč jih je preživelo le 30 tisoč. Ljudje so šli skozi pravi peku v drugi svetovni vojni. Eden od ena od sanj ustanoviteljev Evropske unije je, da ne živimo v Evropi, kjer bo takega zanikanja in zatiranja, kot se je zgodilo v Auschwitzu. Trenutno v Evropi živi 10 do 12 milijonov Romov. Vedno lahko razmišljamo o preteklosti, ampak moramo misliti tudi na prihodnost. Eh, Mačarsko predsedstvo misli, da moramo govoriti tako o preteklosti kot o prihodnosti. Eh, gospod Viktor Orban je 19. Eh, januar januarja predstavil programe mačarskega predsedstva Evropske unije. Takrat je povedal, da je eden glavnih elementov tudi strategija za vključevanje Romov, kajti um, Evropa bo imela srce le, če bodo vanjo, v njeno družbo v celoti vključene tudi najbolj ranljive skupine. Bila bi zelo ponosna, če bi vsi mi uh, od sedaj pa do zaključka tega predsedstva uh, ustrezno podprli in sprejeli strategijo za integracijo Romov. Uh, že sedaj. Uh, je izkazano veliko naporov in Evro, eh, mađarsko predsedstvo bo naredilo vse, da se ta strategija tudi izvede. Zahvaljujemo se vam za eh, priznanje dejstva, da tudi eh, ne Romi, ampak eh, vsi eh, druge manjšine pripomorejo k kulturni raznolikosti te celine. You, Hvala lepa, gospa ministrica. Gospod podpredsednik Maroš Ševčevič, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Pred nekaj dnemi smo se v Evropskem parlamentu spominjali holokausta s tistimi, ki so preživeli holokaust. In v imenu Evropske komisije zelo cenim, gospod predsednik, da se danes spominjamo žrtev uh, eh, holokausta. Po obisku Jadva Šema in pa po obisku spomenikov holokausta posod po svetu je človek vedno šokiran nad krutostmi storilcev. Tisti, ki smo obiskali eh, Jeruzalem in obiskali tamkajšnje spomenike, smo pretreseni in ne moremo verjeti, da je bilo takšno zlo sploh mogoče. In sicer pred 60-70 leti v Evropi. In zato moramo o tem govoriti. Učiti moramo naše otroke o tej žalostni zgodovini, kajti, kot vemo, zgodovina se rada ponavlja. Zato moramo nujno zagotoviti, da se bomo teh grozot vedno spominjali in da jih ne bomo nikoli ponavljali. Vsi se moramo boriti z duhovi preteklosti in borimo se proti njim skupaj. Zgodovina nas je veliko naučila o tem, kam lahko prepelje netolerantnost. Zato Evropska unija temelji na eh, skupnih vrednotah. Ščitimo vrednote. Ne smemo jih odstranjevati in prepovedujemo diskriminacijo. In vse to velja tudi za Rome. Nesprejemljivo je, da v 21. stoletju Romi še vedno so predmet uh, uh, diskriminacije zaradi etične pripadnosti. Preveč Romov je še vedno žrtev diskriminacije in pa socialne izključenosti. Preveč romskih otrok eh, je na ulicah, namesto da bi obiskovali šole. Preveč Romov še vedno nima enakih možnosti na trgu dela in preveč žensk, eh, ro, preveč eh, žensk pripadnic Romov je izpostavljenih nasilju. Na vse ravni, lokalne, nacionalne in evropske, si morajo prizadevati za Rome. Evropska komisija je zavezana temu, da bo izboljšala položaj Romov, zlasti eh, si bo prizadevala za njihovo socialno in gospodarsko vključenje. In delamo na tem cilju. To je naša dolgoročna zaveza. Še vedno pa moramo priznati, da so v glavnem odgovorni za integracijo Romov tistih v nacionalnih državah članicah. Zato pa bomo izdelali akcijske načrte, zato da bo integracija Romov v državah članicah bolj uspešna. Imamo politični dokument, ki je posvečen samo Romom in to se je zgodilo prvič. Države članice morajo bolje delati na tem, da bi izboljšale svojo politiko za vključevanje Romov. Zato bo komisija v tesnem sodelovanju z mačarskim predsedstvom aprila sprejela Evropski okvir za nacionalne strategije za vključitev Romov in tu bodo vsebovani ukrepe proti izključevanju Romov. Spoštovane gospe in gospodje, naj zaključim v tem svečanem trenutku. Naj še enkrat povdarim. Za Evropsko komisijo je zaščita temeljnih vrednot in pravic v Evropi bistvenega pomena. To velja za vse v družbi. In To je nujno potrebno za to, da bomo preprečili, da bi se zgodovina ponavljala. Hvala lepa, gospod predsednik. You, Hvala lepa, gospod eh, podpredsednik Evropske komisije. V imenu politične skupine EPP dobi besedo gospa Livija Jaroka. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi, v imenu Evropske ljudske stranke naj povem, da sem zelo hvaležna in vesela, da se Evropski parlament danes eh, prvič spominja Romov kot žrtev holokausta. Naša naloga je v tem, da se tega spominjamo in da se naučimo iz zgodovine. Spominjati se moramo žrtev in eh, naučiti se moramo kaj iz zgodovine. Ravno zato je pomembno, da podpremo univerze in pa raziskovalne centre, ki prispevajo k temu, da se odkriva nasilje nad Romi v preteklosti in da pridajo te stvari v javnost. Potrebno je to poglavje vključiti v učne načrte evropskih držav. Tudi današnji dan je primeren, da ta cilj še enkrat povdarimo in da skupaj rečemo, da so Romi naši državljani, ki e, uživajo vse enake pravice kot drugi evropejci in ne smemo biti zadovoljni za nič manj. Za nami je skupna zgodovina in eh, pogosto smo dokazali, da smo Evropi zvesti. Za nami pa so temne poglavja zgodovine in iz njih moramo črpati pogum in upanje za prihodnost. Storiti moramo vse za to, da bomo v prihodnosti v Evropi ustvarili dostojno skupnost prebivalcev. Imamo skupno preteklost in pred nami je tudi skupna prihodnost. Pripričana sem, da lahko samo skupaj dosežemo naše skupne cilje. Več generacij mora delati skupaj na tem, da bomo znotraj naše skupnosti lahko ustvarili boljšo prihodnost. Naši predniki so dokazali, da lahko države, da lahko nacije sodelujajo, ko gre za skupno usodo. Sedaj smo mi na potezi in danes bomo storili prvi korak. Drugi korak pa bomo opravili čez dva tedna, ko se bomo odločali o strategiji o, za Rome na plenarnem zasedanju. Hvala lepa.

Zahvaljujem se tudi predstavniku sveta in pa podpredsedniku komisije. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so dali pobudo za to razpravo, zlasti Kinga Gönc iz moje politične skupine. Ko ste dajali, gospod predsednik, uničenje Romov, je bi bilo nekako porinjeno obrob spričo žrtev judov, ampak žrtev je bilo veliko naj na tem mestu omenil tudi homoseksualce, ampak gospod predsednik, danes ste jih omenili že v drugem kontekstu. Strinjam se z vami. Najbolje je, da zremo v prihodnost. Danes smo v položaju, ko ne moremo biti zadovoljni sa položajem Romov na naši celini. Še vedno so deležne diskriminacije, še vedno vladajo predsotki in Ena od držav celo razmišlja o tem, da ne bi več uporabljala imena Romi, ampak da bi se vrnila nazaj k izrazu cigani. Želel sem povdariti, kako je pomemben boj proti predsotkom in pa kako je pomemben boj proti diskriminaciji. Ne smemo se prilagoditi diskriminaciji, tako da naprimer spremenimo ime. Vsi v tem parlamentu, ki se ukvarjamo z vprašanjem Romov, moramo ugotavljati tudi pri naših obiskih v državah članicah, da še vedno obstajajo zelo veliki problemi za Romi. Krok uh, eh, slabše obravnave, diskriminacije in drugih težav se ne prekinja. Romski otroci še vedno hodijo v posebne šole. In zato sem tudi zelo hvaležen, da je mađarsko predsedstvo načelo to temo. In pri vseh eh, razlikah, ki jih imamo med nami, upam, da bomo vsaj pri tej temi dosegli skupen cilj. Naša politična skupina je, je že dolgo časa v sodelovanju z Gunterjem Grasom, nemškim pisateljem, ki je ustanovil eh, inštitucijo. V zvezi s tem dejal je, da Romi zelo trpijo, da pa so Romi evropejci, tako kot mi drugi in da tega ne smemo izgubiti izpred oči. In Evropa ne bi smela zapasti birokratizmu in pa dati na prvo mesto samo gospodarstvo. Romi živijo čezmejno. In morda bi morali dobiti evropski potni list, tako da bodo vsi od ene do druge države uživali enake pravice. Konec citata. Da, ustvariti moramo takšne pogoje, da se bodo Romi počutili doma tam, kjer se počutijo doma, da bodo lahko potovali po celotni Evropi, ne da bo, jih bodo metali iz ene države v drugo. Če bomo to zagotovili, potem bomo zagotovili veliko za Rome. Kajti pomislimo samo na to, kakšno usodo so doživeli Romi pod a, nacionalizmom v času druge svetovne vojne. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Renate Weber v imenu politične skupine ALDE. Hvala lepa. Genocid oziroma v našem jeziku genocid pomeni pekel na zemlji. Številni so bili ubiti iz preprostega razloga, ker so bili pripadniki Romov. Ne, ne vemo, koliko natančno jih je izgubilo življenje. Muzej v Washingtonu navaja številko pol milijona drugi pa govorijo o več kot milijonu Romov, ki naj bi bili ubiti v teh letih. Ta negotovost je posledica nevidnosti žrtev holokausta, torej pripadnikov Romov. Ti ljudje so bili sistematično diskriminirali, pa tudi prezrli smo jih. To je razlog, zakaj je danes eh, zgodovinski trenutek ne bi pa se smeli omejiti samo na to. Temu trenutku bi morali slediti konkretni ukrepi na ravni Evropske unije in na ravni držav članic. Potrebno je, da priznanje genocida nad Romi stori tudi vsaka država. S tem vidikom naše zgodovine se moramo seznanjati in eh, evropske državljani se morajo naučiti o tem poglavju iz zgodovine, o tem se morajo učiti učenci v šolah. V preteklosti so bili Romi sužni v državah. In potrebno je, da evropska družba ugotovi, da smo dolžni tem prebivalcem a, izboljšati položaj. Hvala lepa. Hvala lepa. Catherine Gress, prosim, o imenu zelenih. Z, z pretreseno uh, se oglašam k besedi uh, Tudi osebno priznanje genocida nad Romi je zgodovinski element milijonov eh, eh ljudi, ki eh, so eh, takrat doživeli to usodo in eh, pobitih je bilo na stotine tisočev njihovih staršev eh, in pogosto so jih etiketirali kot nesocialne, nesocializirane. Eh, in to je nekaj, kar se je potrebno spomniti in eh, tako imenovani cigani so prvič bili mobilni v Evropi daleč, preden smo ustanovili enotni prostor in eh, trenutno gre za populacijo 10 milijonov ljudi. To je naša prva največja manjšina. Njihova zgodovina je tudi naša zgodovina. Bil je že čas, dragi kolegi, da priznamo tem evropskim državljanom, eh, da eh, imajo svoje evropske institucije. Še vedno trpijo zaradi te eh, dvojne usode in eh, k eh, grozi vojne se je eh, potem eh, je potrebno dodati še tišino in nepriznavanje. Priznavanje genocida nad Rimom je eh, nekaj, kar bo omogočalo, da se tega spominjamo, eh, hkrati pa je to tudi zagotovilo, za našo prihodnost. Evropski poslanci, nacionalni poslanci na vzhodu in na zahodu so prevzeli svojo odgovornost prejšnji teden eh, do zgodovine s priznanjem genocida. To je prva stopnja k drugačnemu pogledu naših državljanov, k tem evropejcem. Dolgo pot bo potrebno še prehoditi, eh, potrebno jih je priznati kot evropske državljane, ki, ima, ki so polni polnopravni evropski državljani. E, Hvala lepa. Gospod Migalski iz skupine Evropskih konzervativcev in reformistov. Spoštovani predsednik, spoštovane gospe in gospodje. Rome so ubijali v drugi svetovni vojni in to dejstvo je tako samo po sebi umevno kot uh, uh, genocid nad judi. In vsi, ki ne jemljajo resno genocida nad Romi, vse tiste bi morali obravnavati tako kot tiste, ki ne verjamajo na, v holokaust nad judi. Ena tretjina um, zapornikov v Auschwitzu so bili Romi, druga skupina so bili Poljaki. In spominjati se moramo tudi pripadnikov drugih narodov, ki, si, ki so postali žrtve holokausta vse, kar se je dogajalo v holokaustu, v drugih a, eh, koncentracijskih taboriščih, v teh petih grozljivih letih, vse, vsega tega se moramo spominjati, zaradi tega, da se kaj takšne bo nikoli več ponovilo. V Evropski uniji imamo moralno dolžnost, da se vsega tega spominjamo. Hvala lepa. dziękuję e, koledze za Hvala lepa. In sedaj gospa Ernst v imenu GUE. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, zelo pomemben trenutek v, v Evropski uniji je danes, ko se v Evropskem parlamentu spominjamo holokausta nad Romi in Sinti. Naj začnem sa poslovilnim pismom, ki ga je 14-letni deček leta 1943 Robert Reinhardt pisal iz uh, nemškega eh, doma uh, iz Auschwitza. Pisal je, pisal je sledeče, uh, smo na poti v koncentracijsko taborišče. Tako sem, v takšnem duševnem stanju sem, da bom gotovo prenesel smrt, na njo sem pripravljen. Vse lepo pozdravljen, Vidim, videli se bomo znova v nebesih. Robert. Spoštovane gospe in gospodje, ta deček se je odpeljal v Auschwitz in se ni vrnil. Romi so bili tako kot judi prve žrtve nacizma, masovno so jih uničevali in danes je tega 66 let. In danes se ne govori o tej resnici. Poleg tega se pogosto pomete pod tepih tudi sodelovanje večinskega prebivalstva pri njihovem uničenju. To je grozljivo poglavje v naši zgodovini. To je bil zločin nad človeštvom in genocid nad drugim moramo priznati kot eh, takšen dogodek. Tega ne smemo nikoli pozabiti. Boriti se moramo, strastno se moramo boriti proti takšnemu ravnanju. Romi so še danes eh, žrtve nasilja in sovraštva. Takšni dogodki so se dogajali tudi v preteklem letu na Mačarskem in to moramo nujno preprečiti in sicer s civilnim pogumom. Svoboda, solidarnost, enakost, to ne smejo biti privilegiji posameznikov, to mora veljati za vse, kaj ti eh, človekove pravice morajo veljati za vse. Hvala lepa. Dziękuję. E, pani Savela. Hvala lepa. Gospa Savela. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se pridružujem kolegom, ki so že spregovorili. Romi so prispevali k oblikovanju Evrope in evropske kulture. Želim tudi reči, da vsak program, ki se ukvarja z Romi v Evropski uniji in ki prihaja iz Evropske komisije, vsebuje v svojem bistvu pogosto socialno izključenost in predlagala bi racionalni pristop Zato bi predlagala, da komisija sprejme pobudo, ki se bo nanašala samo na Rome. Ne vse tiste, ki so bili izključeni, temveč pravzaprav poseben program za Rome, kajti to bi nam omogočilo učinkovitejšo delo na nacionalni ravni in to tako bi jim lahko tudi bolj pomagali. Hvala, gospa. S tem smo pri kraju te razprave. Najlepša hvala, spoštovana gospa, eh, gospod eh, podpredsednik in eh, komisija. Zahvaljujem se tudi vsem kolegom za njihove prispevke v tej tako pomembni razpravi na to temo. Zaključujem razpravo. V tem požontku dnevnega izosvjetljenja. Naslednja točka dnevnega reda sta izjavi sveta in komisije v okviru priprav na zasedanje Evropskega sveta.